Kolegice in kolegi, prosim, da se usedete, začenjamo s stankom, prosim. Please take seat. Prosim, da se usedete. Good morning to everybody. Dobro jutro, sem skupaj in prisrčna dobrodošlica našemu gostu, predsedniku eh, Evroskupine, gospodu Jörnu Dajselblumu, ki se mu zahvaljujem za to, da je prišel sem. in da bo sodeloval v tem prvem gospodarskem dialogu eh, v času osme dvajsetega zakonodajnega obdobja Evropskega parlamenta. Kot veste, je gospodarski dialog eh, bistven del za zagotavljanje odgovornosti v Evropskem semestru in v tem prvem dialogu bodo poslanci in poslanke dobili možnost, da se z njim pogovorijo o priporočilih za posamezne države, ki jih je junija sprejel svet in e, ob eh, zaključku evropskega semestra 2013. Imeli boste pa tudi priložnost za širšo razpravo o gospodarski situaciji v Evropi, v evroobmočju, o instrumentih za upravljanje. Imeli bomo razpravo o investicijah, prožnosti in tako naprej. Že včeraj smo imeli zelo zanimivo razpravo o tem, kako se izvajajo ta preporočila za posamezne države in eh, današnji dialog bomo prav gotovo izkoristili tudi za spodbujanje našega dela v parlamentu eh, v eh, skladu z določbami pravnega okvira o ekonomskem upravljanju. Pregledujemo seveda tudi vse ukrepe v okviru evropskega semestra, ki jih sprejmajo svet in komisija. Torej, Ta dialog s predsednikom Evroskupine je predviden dvakrat letno. Naj tudi predstavim našo metodo, naš pristop. Najprej bomo slišali eh, gospoda Dajselbluma, ki bo govoril 10 eh, do 15 minut. Po njegovih uvodnih besedah pa bodo poslanci dobili običajnih 5 minut za vprašanje in odgovor. In če še ostane nekaj časa, tudi še za dodatno vprašanje, dopolnilno vprašanje. Prosim, da eh, ne izkoristite preveč časa v okviru teh petih minut za svoje vprašanje, kajti sicer boste dobili samo enominutni odgovor. Se pravi, modro ravnajte svojim časom. Politične skupine so že dale imena eh, svojih eh, predstavnikov, ki bodo danes govorili. Torej, besedo dajem predsedniku Evroskupine za njegove uvodne izjave. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da lahko ponovno govorim pred. Uh, Eh, da prvič lahko govorim pravzaprav v vašem odboru po volitvah. Nekatere obraze vidim prvič eh, in veselim se pravzaprav tudi izmenjave z vami in koristi, ki jih bom eh, povlekel tudi iz vašega znanja. Govoril bom torej o ekonomski situaciji, o izgledih za naprej, o prednostnih nalogah. To bom seveda storil v luči ključnih političnih priporočil evroobmočja, ki smo jih sprejeli junija in ki jih želimo seveda tudi implementirati. Eh, v eh, delovnem programu evroskupine eh, nameravamo seveda tudi še razpravljati o implementaciji teh priporočil na naslednjem sestanku evroskupine. Naj začnem z gospodarsko situacijo. V zadnjih tednih se je veliko pisalo o Eh, ocenjenih eh, podatkih za BDP v drugem četrtletju leta 2014. Eh, Podatke kažejo, da BDP ostaja stabilen v evroobmočju v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2014 in podatki so se pač povišali za nič cela sedem odstotka v primerjavi z istim obdobjem v letu 2013. Te Številke pa seveda skrivajo tudi različne učinkovitosti in storilnosti v različnih državah. Imamo zelo eh, visoke eh, številke eh, in dobro eh, storilnost v Španiji, na nizozemskem, portugalskem, estonijem in slovaškem. Eh, in eh, njihovi dobri eh, rezultati so seveda tudi eh, posledica reform. Vendar eh, njihovi eh, uspehi seveda ne morajo skriti pravzaprav izgub eh, eh, v večjih gospodarstvih. Eh, v Nemčiji je prišlo pač do manjšega razmaha tudi zaradi tega, ker je že v prvem četrtletju prišlo do visokega razmaha gospodarstva in dejstvo je, da je posledica Eh, da so te številke tudi posledica eh, geopolitičnih eh, napetosti in trajnih načel Evropske unije, naprimer v Ukrajini in podobno. Dejstvo pa je, da, je, da so ti podatki o BDP-ju pokazali, da je oživljanje gospodarstva v evroobmočju še vedno neenako in šipko ministri za finance bodo naslednji teden v Milano razpravljali o gospodarski situaciji. Torej, potrebna so nadaljna prizadevanja. Glavni izzivi v evroobmočju pa so nespremenjeni. Mi smo razvili eh, zelo jasen odziv eh, za te izzive. Najprej moramo seveda zmanjšati javno in zasebno zadožitev, moramo izboljšati konkurenčnost eh, s pomočjo strukturnih reform in poleg tega pa moramo tudi Eh, ponovno poskrbeti za zaupanje v naš finančni sektor, zato da bo dejansko tako koristil tudi našemu realnemu gospodarstvu. Eh, torej, investicijska raven eh, se mora vrniti na tisto raven, ki smo jo imeli pred desetimi leti, ko so se pač začele stvari slabšati. Eh, ukrepi v evroobmočju so bili pogumni, po, pogumni eh, in kažejo se seveda tudi eh, rezultati in če pa rezultatov ni, se s tem seveda izničujejo prizadevanja. Poleg tega se seveda dosega napredek tudi pri javnih financah, ki postajajo vzdržne. Na evroobmočju je poprečni deficit napovedan na manj kot 3 odstotke BDP-ja v letu 2014. Tudi v eh, zasebnem sektorju smo priča razdolževanju eh, in stabilnost eh, se vrača tudi na področju državnega dolga. Kot sem že povedal, prehajamo v neko novo fazo v tej krizi in mi se moramo osredotočati na krepitev vzdržne rasti. In v ta namen seveda moramo imeti tudi neko mešanico politik. Eh, potrebujemo ustrezno fiskalno. izrecno pozitivno vplivati na zadožitev in deficit, eh, strukturne reforme eh, se zahtevajo ehm, v priporočili za posamezne države in to se mora odraziti tudi v nacionalnih proračunih. Eh, seveda moramo tudi izboljšati ehm, konkurenčnost evroobmočja, to je nujno za našo strategijo rasti. Mnoge reforme so že pravzaprav na poti in se uvajajo na področju trgov dela, trgov proizvodov in tudi ukrepov, s katerimi se izboljšujejo poslovno okolje. E, torej, V evroobmočju se v, bo v naslednjem semestru tudi zelo veliko govorilo o strukturni politiki. E, mi smo se že začeli pogovarjati o zmanjševanju visoke obdavčitve dela. Tu je ključno vprašanje v skoraj vseh Eh, državah evroobmočja eh, skoraj vse države imajo eh, obdavčitev dela nad povprečjem OECD-ja in to seveda je velika uvira za ustvarjanje rasti in delovnih mest. In mi, komisija bo naslednji teden tudi pripravila načela za najboljšo prakso in evroskupina bo tudi eh, še naprej preverila možnosti za zmanjšanje davčnega bremena in tudi druge strukturne reforme. to je načrt za letošnjo jesen. Eh, ta eh, proces medsebojnih pregledov v okviru prenovljenega proračunskega procesa je zelo pomemben za evroobmočje in eh, mi moramo seveda tudi okrepiti zaupanje v bančni sektor, eh, zmanjšati fragmentacijo bančnega trga in v ta namen tudi tesno sodelujemo z vašim odborom. Eh, zelo velik napredek smo že dosegli na poti v bančno unijo in sicer pred volitvami smo dosegli ta napredek. V dveh mesecih bo ECB prevzela eh, svoje naloge v okviru eh, enotnega nadzornega mehanizma in to bo seveda zelo pomemben korak eh, k ustanovitvi verodostojnega čezmejnega nadzornega sistema in s tem bomo tudi prekinili s povezavo med bankami in uh, državnim uh, dolgom v evroobmočju. Um, Evropski parlament pa bomo tudi redno obveščali uh, o um, spremembah znotraj ECB-ja in uh, EBA-ja. Uh, mi imamo seveda tudi uh, skupni mehanizem, enotni mehanizem za reševanja, ki je začel eh, veljati. To je ključni eh, element v bančni uniji. In eh, sedaj moramo seveda tudi dokončati pravila glede prispevkov bank za reševanje. In to je seveda tudi prednostna naloga predsedstva Ekofina. Naj tudi povem še nekaj eh, besedic o državah, ki, še, ki so še vedno v okviru eh, teh programov za ekonomsko prilagajanje. Samo dve državi sta tu še ostali, Cipr in eh, Grčija. Eh, Portugalska se je uspešno poslovila od tega programa in eh, ne zahteva nadaljne podpore. Eh, zadnji pregled je pač pokazal, da je ciperski eh, program na dobri poti. Eh, komisija, mednarodni, mednarodni sklad in eh, monetarni sklad in tudi Evropska centralna banka so se julija na Cipru, so se julija dogovorili, da bo Cipr predvidoma še naprej uresničeval fiskalne cilje, zagotavljal napredek na področju prestrukturiranja bank in reforme finančnega sektorja. Eh, ugotovili so, da so strukturne forme na eh, poti. Eh, evroskupina bo 12. septembra še enkrat preverila rezultate zadnjega pregleda. V Grčiji smo priča tudi pravemu napredku, gre za uravnovešenje gospodarstva, tudi zaradi velikega prizadevanja eh, grških državljanov in grških oblasti vsekakor se ponavadi se sedaj ponovno povečuje zaupanje v trg vendar še veliko eh, izzivov ostaja pred nami. Eh, še vedno imamo zelo visoko javno zadožitev in čeprav eh, se ta javna zadožitev začenja zmanjševati leta 2014, je eh, brezposelnost še vedno višja od povprečja v evroobmočju, zlasti med mladimi. Četrti pregled grškega programa je bil dokončan avgusta, peti pregled eh, bo sledil letos jeseni. In v okviru tega bomo seveda tudi še preverili, kateri dodatni ukrepi bodo potrebni eh, in eh, kakšne bodo finančne potrebe Grčije v prihodnosti. Vsekakor bo treba pač eh, pripraviti nadaljni program v luči tega pregleda. Najlepša hvala toliko za uvod. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše zanimive besede. Sedaj začenjamo z vprašanji in odgovori. Najprej koordinator za ELS Burkhard Palc. Eh, Eh, hvala lepa. Dobro jutro, gospod Dijsselblom. Eh, lepo, da ste vi kot eh, predsednik Evroskupine spet v našem odboru. Dve vprašanji bi načel in sicer. Naj se sklicujem na govor Marija Dragija v Jackson Hallu, ki je po mojem mnenju bil impresiven, vendar je pozneje je po mojem mnenju prišlo do napačnih interpretacij tega govora in mislim, da eh, Mario Draghi ni pro, eh, priporočil eh, politike porabe proračunskega denarja ob sprejemanju deficita. Mislim, da to niso bile njegove besede. Mislim, da je zahteval predvsem strukturne reforme in eh, v mnogih državah članicah eh, imamo še vedno zelo visoke državne izdatke imamo visoko davčno breme imamo eh, pravne omejitve zaradi pakta stabilnosti in rasti torej mene sedaj zanima kako vi gledate na ta govor kakšno je vaše mnenje kajti mislim da je ta govor uh, spodbudil številna vprašanja. To je prvo. E, drugo pa je naslednje vprašanje. Vsak dan se moramo ukvarjati z Ukrajino in s tem seveda tudi z Rusijo. V Rusiji otekajo velikanski zneski, veliko kapitala. Torej, kako vi gledate uh, Eh, situacijo v finančnem sektorju v rusiji in kot predsednik evroskupine me zanima kako gledate na eh, srednjeročno eh, in kratkoročno perspektivo kako gledate na sankcije zoper ruski finančni sektor. Predsednik Dijsselbloem, prosim. Hvala lepa gospod Pals za vaše vprašanje sprašujete po ključnih eh, eh, vprašanjih. Eh, no, v časopisih najdemo pravzaprav na ključnih mestih obe vprašanje. Torej, govor v Jackson Hallu, torej interpretacije so bile zelo različne in nekateri so dejansko izbirali rozine In dejansko je treba natančno pogledati, kaj je eh, dejal gospod Dragi. Fiskalna politika dejansko lahko igra eh, veliko vlogo, to je dejal in to je seveda tudi skladno z njegovimi prejšnjimi izjavami v zvezi s to temo. On je politikom vedno jasno povedal, da naj ne pričakujejo vseh rešitev od bančnikov. Eh, in mislim, da je glede vsega tega zelo dosleden rekel je da je eh, pakt stabilnosti in rasti sidro eh, zaupanja in eh, tega sidra seveda ne smemo uničiti. Mario Draghi v vsakem govoru izpostavlja pomen strukturnih reform ki lahko izboljšajo konkurenčnost eh, evropskega gospodarstva. E, omenja trg dela, ki je zelo pomembno vprašanje v številnih državah, tu imamo še vedno veliko potencijalno e, eh, rast, e, izpostavlja pa strukturne reforme. Na fiskalnem področju pa je več opcij tudi e, z ozirom na pakt. E, in države eh, lahko uporabljajo fleksibilnost, ker je to potrebno. Pri fiskalni politiki pa je na voljo več izbir. Eh, lahko se uporablja eh, fleksibilnost, ki jo predvideva pakt. Drugič, treba je narediti izbiro v fiskalni politiki, ki je tudi prijazna za rast. Eh, potem obstajajo različne možnosti glede davčnega bremena, glede obdavčitve dela. Eh, davčno breme je mogoče eh, tudi prestaviti na druge sektorje, ki manj škodujejo gospodarstvu in rasti. Se pravi, tu je zelo veliko možnih izbir. In razprava o fiskalni Eh, politiki eh, se ne smejo osredotočati samo na to ali naj se pač eh, odpravi pakt ali ne. ne pakt je ključnega pomena za finančno vzdržnost in znotraj nacionalnih fiskalnih politik je na voljo več izbir ki lahko zagotavljajo gospodarsko oživljanje. potem druga opomba v zvezi z ukrajino in rusijo to ni vprašanje ki bi bilo specifično za evroskupino tako da bi se tu lahko kar ustavil vendar v zvezi s tem želim kljub vsemu nekaj povedati eh, sankcije so učinkovite eh, dotikajo se dejansko eh, ekonomije v rusiji seveda lahko te sankcije še okrepimo eh, obstaja cela lestvica za eh, postopno eh, okrepitev sankcij ne da bi dovolili eh, eskalacije. Eh, torej, Evropa ima tu zelo jasno stališče glede podpore Ukrajine in ekonomske sankcije so pač ustrezen instrument. Hvala lepa. Sedaj pa Udo Bulman za skupino SND. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod Dajselblom. Tudi jaz vas pozdravljam v imenu kolegov iz eh, socialnega. Eh, poslanske skupine eh, socialistov in demokratov. Eh, torej, situacija ni umirjena, Evropa stagnira, sicer ne stojimo z eno nogo nad predpadom, vendar obstaja nevarnost dolgotrajne stagnacije in mi se moramo vprašati, kako naj se izkopljamo iz tega kako pomembna je intervencija Marija Dragija, vidimo eh, tudi eh, tu v našem pogovoru, spoštovani Burkhard Balc je eh, na samem začetku povedal, česa Dragi nikakor ne bi smel misliti svojimi besedami, to smo razumeli, vendar mi moramo sedaj govoriti o tem, kako naj se izvlečemo iz tega tu ne gre za vprašanje interpretacije govora tudi ne gre za eh, pošast deficita ki nam grozi mi eh, eh, tudi ne vemo kako pač naj države poskrbijo za prihranke torej problem je v tem da mi nimamo programa za to kar je rekel dragi nimamo ne političnega konsenza ne programa za to da uresničimo dragijeve besede In fleksibilnost, odkot naj pride? Seveda upravičemo razpravljamo o strukturnih reformah in v stanju moramo biti eh, omogočiti investicije, vendar eh, ne more biti eh, najboljši finančni minister tisti, eh, v katerega eh, eh državi se ne investira več. Investicije niso prepovedane. In kje vi vidite pravzaprav politično voljo in program? Eh, Eh, pri teh, ki želijo pač postati eh, komisarji, eh, kako lahko konstruktivno razpravljamo in vprašanje je, kakšno vlogo ima pravzaprav javni sektor, kje so veliki vodilni projekti, ki bodo opogumili zasebni sektor, naprimer veliki energetski projekti in podobno, ki so pomembni za napredek Evrope. Um, Dankeschön, Herr. Najlepša hvala, gospod Pulman, za vaše vprašanje. eh, kje stojimo gospodarsko. Eh, torej, tu potrebujemo neko mešanico politik. Eh, nekateri politiki menijo, da morajo vsi eh, odgovori priti od ECB, ECB eh, e pa morda pričakuje odgovore od politikov. Ne, potrebni so eh, pestri pristopi, raznoteri pristopi. In ECB je sprejela ustrezne ukrepe in mi sedaj seveda čakamo tudi na rezultate. E, ecb eh, e ima različne programe od katerih pričakujemo rezultate v teku naslednjega leta. in ECB mora sama oceniti, kje je treba še postoriti nekaj več. To bodo ocenili v naslednjih mesecih, vendar junija je ECB že sprejela dodatne ukrepe. Vendar učinkov teh ukrepov ne moremo seveda videti takoj, eh, ne prihajajo čez noč, moramo biti potrpežljivi. Drugo pa je seveda eh, uresničevanje bančne unije. Vedeti morate, da če stvari pravilno zastavimo, in če bomo ponovno oblikovali eh, bančni sektor če bomo preprečili fragmentacijo finančnih trgov v evropi eh, potem eh, bo to zelo pomembno za oživljanje gospodarstva. bančna unija je pravzaprav ključnega pomena za gospodarstvo za investicije v evropi. tretje pa so seveda same investicije. Eh, investicije so sedaj više na agendi kot morda pred eh, pol leta sedaj eh, pa seveda čakamo na učinke monetarnega svežnja iz junija pa tudi javni sektor mora storiti več za to da okrepi investicije in zaradi tega imamo tu inicijativo junckerja z tristo milijard Eh, evrov za investicije in eh, mi seveda pričakujemo da se sproži ta investicijska agenda potem fleksibilnost fiskalna politika mora biti del te mešanice mi smo rekli fleksibilnost moramo uporabiti v paktu ne da bi s tem ogrozili verodostojnost dogovorjenega fleksibilnost pa seveda ne pomeni da je vse v redu fleksibilnost pomeni da je treba eh, narediti strukturna prizadevanja, strukturne izboljšave. Treba je upoštevati strukturne reforme, eh, ki so v, v različnih fazah v različnih državah in na podlagi ocene strukturnih deficitov, eh, strukturnih sprememb, agende reform, Eh, v državi lahko komisija uporabi to fleksibilnost. Te stvari bodo postale konkretne oktobra, novembra, ko bo komisija ocenila osnutke proračunov. Eh, se pravi, tu gre za pristop fleksibilnosti, ni pa to pristop, ki bi dovoljeval vse. Hvala lepa. Hvala lepa, zelo jasno, zelo zanimivo. Sedaj za EKR spoštovani gospod dijsselbloem ne strinjam se z vašimi komentarji ne glede splošne gospodarske situacije v evropi s pričo milijonov brezposelnih in čedalje večje revščine vse to kaže, da vaša politika ni uspešna. Zlasti, ko gledamo seveda Grčijo. E, imamo 200 milijard posojil e, in če dalje večja je brezposelnost. E, Eh, več tisoč eh, MSP-jev je zaprlo svoja vrata, eh, ljudje se soočajo z revščino, javni dolg nam uhaja iz rok, je neuzdržen. In govorili ste o primarnem presežku, ta se bo uporabil predvsem za vračanje kapitala, za vračanje posojil, ki jih je Grčija eh, vzela. In eh, to je pač diktat in to ni v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta eh, iz eh, marca. Trojka ima pač eh, glavno odgovornost, ker pač ni znala napovedati učinke v realnem svetu, učinke političnih odločitev, s katerimi se pa soočajo ljudje. Moje vprašanje, ali bo evroskupina kompenzirala, odškodovala Grčijo za veliko škodo zaradi napačnih eh, odločitev in eh, ali boste ustrezno upoštevali eh, resolucijo Evropskega parlamenta. Torej, dejstvo je, da je treba razrešiti celotno vprašanje dolga. To vpliva tudi na državne obveznice, na centralno banko. Eh, v odstavku 72 naše odločitve eh, piše, da moramo razrešiti Eh, vprašanje dolga. Ali res mislite, da bo v Grčiji prišlo do rasti v letu 2014? Eh, kaj kaže na to? V Parizu eh, bodo pogajanja med Trojko in Grčijo. Ali to samo pomeni še več odpuščanj ali bo to preneslo še večjo obdavčitev državljanov? ali je to pravzaprav primerna politika? Hvala lepa. Think, um... Mislim, da smo že pri poprejšnjih sejah v vašem odboru pogosto govorili o Grči. In povsem se strinjamo glede ocene situacije. Situacija je zelo zaskrbljujoča in ima velik gospodarski in tudi družbeni vpliv na grško družbo in številni vidiki, ki ste jih izpostavili, eh, so bili povsem pravilno orisani. Govorili ste o delovnih mestih in tako naprej. Vendar ste za to situacijo krivili program Trojke, ampak razlog za krizo v Grčiji ni bil program, ampak eh, so to krizo povzročili bolj uh, dolgoročni uh, načrti. Številna strukturna vprašanja, ki zadržujejo gospodarsko eh, oživite, oživitev uh, Grčije, so predmet razprave v okviru programa. Če želimo spremeniti strukturo gospodarstva, če želimo poskrbeti, da bo gospodarstvo bolj konkurenčno, potem bo potrebno izvesti konkretne spremembe. Lahkih rešitev ni, vendar pa smo pripravljeni in to smo eh, že večkrat povdarili. Pripravljeni smo eh, kot evropski partnerji v evroskupini, da podpremo Grčijo, kadar bo to potrebno in če bo to potrebno to bomo storili na osnovi pregleda, ki bo sedaj pripravljen. Gre za peti pregled, omenili ste Pariz in uh, takrat bomo ocenili, ali bo potrebna nadaljna pomoč po izteku tega programa. Naše sodelovanje z Grčijo se, se osredotoča tudi na strategijo rasti. Grčija je razvila strategijo rasti, pri kateri eh, sodelujemo tudi mi in mednarodne finančne inštitucije, ker želimo poskrbeti za to, eh, da bo raven ulagan dovolj visoka. Veliko dela je bilo že opravljenega in tudi v prihodnosti nameravamo sodelovati z grško vlado. Korava. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine Alde gospa Neuhäusen. Dobrodošli, veselim se razprave z vami o monetarnih in gospodarskih zadevah na evropski ravni. Zastavila bom dve vprašanji in pol. Zanima me, ali boste ostali na tem položaju in kako dolgo. Zanima pa me eh, tudi kvantitativno lajšanje to je beseda, ki me nekoliko skrbi. Zanima me, kaj menite o tveganju eh, za deflacijo. Cene energije so trenutno nizke, eh, niže so tudi cene živil. Seveda se to ni slabo, ampak kakšno je vaše mnenje torej glede deflacije in glede tveganja? In, uh, kakšna bo vaša vloga in kakšna bo vloga Evropske centralne banke. Druga točka pa je vprašanje prožne varnosti na področju trga delovne sile. Tukaj gre torej za kombinacijo prožnosti in pa varnosti. O tem je bilo uh, veliko razprav, uh, tudi o paktu stabilnosti in rasti. In zanima me, ali se strinjate ali ne, da bi morali bolj razpravljati o varnostni komponenti, kajti številne države članice še zmeraj ne izvajajo pakta stabilnosti in rasti in ne sledijo uh, specifičnim priporočilom za posamezne države. Najlepša hvala. Lepo vas je videti tukaj. Zelo tesno sva sodelovala, kajti. Eh, bili ste predsednica odbora za eh, finančne in pa gospodarske zadeve v nizozemskem parlamentu. Vaše prvo vprašanje je bilo, ali bom ohranil ta položaj in za kako dolgo. Veselim se tega vprašanja, z veseljem vam posredujem te informacije. Julija prihodno leto se bo iztekel moj mandat in odločen sem, da eh, bom eh, ta mandat ustrezno opravil. Odločitev, ali bom ponovno kandidat, pa bom sprejel kasneje. Mislim, da bi bilo preuranjeno, če bi o tem govorili že o tem. Mislim, da bi morali manj govoriti o politikih, ki opravljajo posamezno delo in da bi se morali bolj osredotočiti na politiko za državljane. Eh, potem pa uh, izraz easing, lajšanje. To je lahko uh, dober uh, instrument, ampak vse skupaj je seveda odvisno od likvidnosti na trgih. Evropska centralna banka je uh, že uh, pripravila uh, veliko instrumentov in uh, Evropska centralna banka je seveda neodvisna, tako da jaz ne morem ocenjevati učinkovitosti teh instrumentov. Junijski svežen nismo dovolj dobro obravnavali v naši uh, analizi in uh, zaradi tega bomo morali na te rezultate še počakati. Bomo videli, kaj se bo zgodilo kasneje. In še enkrat, vse skupaj je seveda odvisno od eh, Evropske centralne banke. Enako velja za vaše drugo vprašanje. Eh, zmeraj se osredotočamo na, eh, oziroma Evropska centralna banka se zmeraj osredotoča na umestni pregled inflacije in mislim, da to tudi pravi pristop. Potem pa ste govorili o prožni varnosti, to je izraz, ki se pogosto uporablja pri reformah trga delovne sile. Govorili ste o tem, da bi morali bolj govoriti o varnosti seveda eh, mislim, eh, da se strinjamo, eh, vsi strinjamo glede specifičnih priporočil za posamezne države in to je spostavil tudi Mario Draghi v svojem govoru. Vsi se strinjamo, da je varnost seveda pomembna, ampak prožnost je element, ki je bil vključen z ustreznimi razlogi. Prožnost je omogočena zgolj pod določenimi pogoji, ki so bili natančno določeni. Poleg tega pa se je ta instrument tudi uporabljal. Če si samo ogledate, kako smo izvajali fiskalno politiko v eh, preteklih letih, številne države so dobile več časa eh, zaradi specifične situacije, recimo nizozemska je eh, dobila več časa. Jaz sem se zauzel tudi za to, da če države potrebujejo več časa, potem ga lahko tudi dobijo, vendar pa uh, morajo sprejeti tudi ustrezne strukturne reforme. Vprašanje ali. Oziroma čas, eh, dodaten čas, ki, namenimo, da, ki ga damo državam članicam, da izvedejo reforme na področju uh, davčne politike, uh, ta čas ne sme biti zapravljen čas. Pod debati v imenu skupine GUE. Hvala lepa, gospod predsednik. Oprostite mojemu morda nekoliko preveč direktnemu izražanju. Smo v globokem stranju, ampak očitno bomo tako tudi nadaljevali. dejano mi je bilo, da če se žrtvuješ, eh, da če živiš eh, življenje tako, kot bi ga moral, potem boš prejel nagrado eh, kasneje po smrti v raju, tako pravijo vsaj v cerkvi. Torej, če bomo začeli varčevati, oziroma če bomo varčevali v Evropski uniji, Eh, če si bomo zategnili pas, potem naj bi se zadeve izboljšale. Ampak državljani se sedaj že sprašujejo, eh, kako dolgo bo to še trajalo. Lahko navajamo seveda različne argumente, lahko so ti. Eh, provarčno eh, uh, zmereni ali pa ne, ampak vsi argumenti morajo biti ustrezno utemeljani. Vse države, ki niso v evroobmočju, eh, so uspele izboljšati svojo eh, situacijo. Italija pa je v recesiji, tudi Nemčija je imela določene težave, Španija, mm, v Španiji se sicer situacija nekoliko izboljšala ampak eh, v Španiji se niso osredotočili zgolj na varčevalno komponento, ampak so uh, se odločili za kombinacijo uh, z uh, primankljajem. Nismo še niče, ničesar slišali o ciljih, kar zadeva inflacijo. Eh, v vašem poročilu o tem ni zapisanega ničesar in mislim, da je to vprašanje ključnega pomena za gospodarstvo evroobmočja. Glede na to, da nemška vlada močno zagovarja neodvisnost Evropske centralne banke, jaz tega ne podpiram v tolikšni meri, mislim, da bi morala biti Evropska centralna eh, banka eh, bolj pod nadzorom eh, držav članic, ampak zanima me, kakšen menite, da bo odnos do varčnosti Evropske centralne banke. Evropska centralna banka je dejala tudi, da nameravajo zagotoviti eh, posojila za dejansko gospodarstvo ali, ali menite, da bodo lahko ta svoj cilj uresničili. Najlepša hvala. Ne morem odgovoriti na vaše vprašanje o telefonskem klicu, do katerega naj bi prišlo ali ne, ne vem, kajti sam pri tem nisem bil udeležen. Evropska centralna banka se je izkazala za zelo močno centralno banko in imela je zelo pomemben položaj tekom celotne krize. Njihov pristop in instrumenti, ki so jih doslej uporabili, so ključnega pomena in eh, bodo še pomembnejši v prihodnih mesecih. Zastavlja se vprašanje, ali so je Evropska centralna banka že izkoristila vse instrumente, ki so ji na voljo. O tem nisem posebno prepričan, vendar pa zagotovo ne bi smeli pričakovati vseh odgovorov na področju monetarne politike strani Evropske centralne banke. Če si bomo vsi bolj prizadevali, potem se bo situacija v Evropi izboljšala. Velika odvisnost od monetarne politike seboj prenaša visoko tveganje ki se mogoče ne bo izkazalo v kratkoročnem pogledu, ampak v dolgoročnem pogledu se bomo s temi tveganji zagotovo morali soočiti. Tukaj gre tudi za tveganja, ki jih predstavlja monetarna politika ZDA. Učinki te politike so vidni tudi na mednarodni ravni. Torej, ne pričakujte, da bo vse zagotovila monetarna politika. Evropska centralna banka mora uporabiti svoj mandat, kadar je to potrebno in če je to potrebno. V Evropi so države, ki imajo več eh, fiskalnega manevrskega prostora, raven javnih investicij bi se lahko v določenih državah povečala, recimo, ko gre za investicije v infrastrukturo. Na nekaterih gospodarskih področjih v določenih državah obstaja velik potencial za napredek in to je seveda zelo pomembno eh, tudi za vzpostavitev ponovnega povpraševanja. Vendar pa je potrebno države obravnavati posamično. Biti moramo bolj specifični in poskrbeti za pravo mešanico različnih politik. Seveda pa je potrebno spodbuditi tudi tako javna, kakor tudi zasebna vlaganja. In eh, zato je potrebno izboljšati dohodke na številnih področjih gospodarstva. Najlepša hvala. Doslej sem bil nekoliko prožen, kar zadeva čas, sedaj pa se bomo morali držati eh, pravil, kajti sicer nam ne bo uspelo zaključiti te razprave pravočasno. Torej prosim kolege, da ne presežejo treh minut, treh minut in pol in prosim tudi našega gosta, da se drži petih minut, eh, ko odgovarja, kaj ti v nasprotnem primeru eh, nekateri ne boste dobili besede. V imenu zelenih Filip eh, Lambert. Rečeno je bilo, da postajate strožji. Mislim, da bi morali biti bolj pravični. Eh, gospod Dajselbom, dobrodošli. Udo, ne vem, kaj menite. Kdo potrebuje konzervativce ali pa liberalce. To, kar ste vi dejali, bi lahko rekel gospod De Gindos ali pa kdorkoli drug. Želel sem spregovoriti o učinkih eh, strukturnih reform, ki ste jih eh, omenili tudi eh, sami. Ljudje so ogroženi, grozi jim revščina ali pa socialno izključevanje in to je Eh, rezultat socialnih reform. Torej, prav imate, eh, te eh, reforme imajo učinek oziroma ga nimajo. Ampak, če ste predsednik evroobmoče, potrebujete tudi rezervni načrt, kaj storiti, če trenutni program ne bo deloval. Je potrebno, zmanjšati je potrebno revščino, ampak zdi se, da se vam to ne zdi tako zelo pomembno obdavčevanje, eh, tukaj želite poskrbeti za eh, prenos eh, bremena za enega področja na drugega, želite poskrbeti za nižje obdavčevanje delovne sile. Um, ali lahko kaj več poveste o tem, potem pa delo trojke. Upam, da boste podprli naš načrt, da izvedemo neodvisno preiskavo o delu trojke, zato da bi izboljšali njihovo delo v prihodnosti. Najlepša hvala. Thank you very much. Uh, Najlepša hvala. Vi trdite, da so strukturne reforme vodile v revščino. In to je zelo zanimivo stališče, vendar ga ne razumem povsem. Torej, bi na to bolj težko odgovoril. No, moje stališče je takšno in sedaj govorim kot nizozemski minister. Na nizozemskem smo izvedli številne reforme, ampak eh, ponovno smo vzpostavili rast. Če si ogledam primer Španije ali pa Irske, eh, sprijeti so bili strogi ukrepi, izvedene so bile reforme, ampak eh, rast je bila ponovno vzpostavljena. Pri naši analizi te krize pogosto s prstom kažemo na politične ukrepe, ki so bili sprejeti nedavno, namesto da bi se soočali z strukturnimi problemi v naših gospodarstvih. In če tega ne bomo storili, bo brezposobnost med mladimi, ki je bila zelo visoka že pred krizo, še zmeraj ostala na visoki ravni. Če zago želimo zagotoviti priložnosti za mlade na trgu delovne sile, potem moramo trge delovne sile odpreti. Če želimo, da bodo mladi imeli več priložnosti, potem moramo zagotoviti, da so ustrezno usposobljeni, da so ustrezno izobraženi, da imajo priložnost da uh, se prerinejo tudi v tiste poklice, uh, ki eh, so sedaj eh, bili bolj zaprti za uh, mlade. Ne moremo zgolj sedeti križem rok in pričakovati, da se bo rast vrnila. Tudi z trošenje javnih sredstev ne bomo vzpostavili rasti. Nisem rekel, da ste to vi rekli. Jaz govorim o tem, v kaj verjamem. Mislim, da potrebujemo dobro mišljenico politik eh, in da moramo to mišljenico ustrezno prilagoditi trenutni situaciji. In v prihodnosti se bomo ukvarjali z tem, kako zagotoviti višjo raven eh, tako javnih, kakor tudi zasebnih vlaganj. Uporabiti bomo morali možnostih, ki jih ponuja monetarna politika in sicer na smiseln način in znotraj mandata Evropske centralne banke. Le na ta način bomo lahko uh, imeli ustrezno mešanico politik. Ampak eh, zagotovo ne nameravam reči državljanom, da bomo zgolj z eh, večjim trošenjem denarja poskrbeli za rast. Potrebujemo pravo ravnotežje. Še imam 30 sekund in tega nisem rekel. Dejali ste, da je trenutna raven konkurenčnosti nesprejemljiva. Niste pa dejali, da bi eh, bila trenutna raven revščine in socialnega izključevanja nesprejemljiva. Dvojne standarde imate. Pojdite eh, v Grčijo, irs, na Irsko ali pa v Španijo in eh, se sprehodite po ulicah. To sem storil in to bom storil tudi v prihodnosti. Ampak zavedati se morate, da ukvarjanje s konkurenčnostjo ni v nasprotju eh, z revščino ali pa z socialnim izključevanjem. Konkurenčna Evropa je po mojem mnenju osnova za izboljšanje situacije na področju zaposlovanja. Torej, ne ustvarite nasprotja tam, ker ga ni. Najlepša hvala. Steven Moore, v imenu Evrope svobode in demokracije. Gospod Dajsel bom Dobro dan, hvala lepa za vaše poročilo. Govorimo o revščini in socialnem izključevanju in ste dejali, in to me pomerja, dejali ste tudi, da eh, so velika gospodarstva ehm, zamudila pravi trenutek. Ampak sedaj za to krivite Ukrajino, ne pa, eh, ne upoštevate pa, da so bile sankcije uvedene šele pred kratkim. Um, jaz sicer eh, nisem ustrezno gospodarsko podkovan, ampak eh, se mi zdi, da to ravno ni logično. Veliko je razlogov, da Evropska unija Eh, ni uspešna, eh, ampak eh, vedno znova se iščejo izgovori. Najprej so bila razlog anglosaška podjetja, potem je bila, so bila razlog politike držav članic, ampak priznati je potrebno, da obstajajo strukturni problemi in sicer v evroobmočju kot takšnem. Gospod Padovan, italijanski finančni minister je pred nedavnim dejal, da bo trajalo vsaj tri leta, preden eh, bodo reforme izboljšale njihovo gospodarstvo. Torej, kaj pravzaprav predlagate, kar bo izboljšalo življenje državljanov uh, danes? Uh, cilj Evropske centralne banke je 2 odstotka Eh, trenutno eh, inflacija znaša nič cela šest odstotka in eh, ta deflacija pravzaprav še zaostruje situacijo v Evropski uniji. Kako nameravate situacijo izboljšati v kratkoročnem pogledu? Vedno govorite o dolgoročni perspektivi, vse lepo in prav, ampak to ne vpliva na življenje državljanov danes. Dejali ste, eh, da državljani Evrope nosijo eh, veliko davčno breme, ampak eh, kaj menite o načrtih davčne politike evropskih inštitucij? Ta me nekoliko skrbi. Namreč včeraj smo glasovali o obdavčovanju finančnih inštitucij skozi zadnja vrata ali menite, da bi Evropska unija morala imeti popolno pristojnost nad obdavčevanjem evropskih državljanov ali pa menite, da se to nikoli ne bo in da se nikoli ne bi smelo zgoditi? Najlepša hvala. Najprej k situaciji v Ukrajini. Mislim, da se morate zavedati, da Se situacija v Ukrajini ni pojavila včeraj ali pa pretekli teden, ampak je na našem dnevnem redu že od eh, krize na Krimu in situacija se zgolj eh, poslabšuje. In to seveda prinaša seboj posledice, eh, kar zadeva vlaganje podjetij in tako naprej. In to ima učinek na naše gospodarstvo. To ima učinek tudi na podjetja, ki trgujejo z Rusijo in z Ukrajino, zagotovo na tista podjetja, ki trgujejo z Rusijo in ta podjetja si zagotovo zaslužijo našo podporo. Dejali ste, da reforme zahtevajo čas. Ja, prav imate. Eh, reforme eh, na področju obdočevanja so lahko izvedene precej hitro, druge reforme pa zahtevajo precej eh, več časa. Eh, recimo, ko gre eh, za trg nepremičnin. Enako pa velja tudi za eh, reforme trga delovne sile, zato menim, da je pomembno, ko se osredotočamo na strukturne cilje, ki pomenijo seveda tudi dolgoročno izboljšanje proračuna, da moramo ob tem upoštevati tudi faktor, da reforme za to, da eh, izkažejo določen učinek, potrebujejo eh, kar precej časa. Zaskrbljeni ste tudi glede našega dela, kar zadeva davčno politiko v eh, evroskupini. Mislim, da ni razloga za zaskrbljenost. Ko analizirate gospodarske prednosti in slabosti evroobmočja, si je potrebno ustrezno gledati tudi davčno politiko. In eh, delovna sila v Evropi je preveč obdavčena in s tem se bomo morali začeti ukvarjati. Eh, reforme poteka v Franciji, Španiji, v različnih državah. Eh, Posod obstajajo pobude na to temo in mislim, da je pomembno, da o tem razpravljamo. Razpravljati je potrebno o nujnosti teh reform. Razpravljati je potrebno o vprašanju, ali naj reforme izvedemo ali ne. In tako naprej, in tako naprej. Ali to pomeni, da bi morala Evropska unija imeti popolno pristojnost nad davčno politiko? Ne, tukaj gre za koordinacijo. Ampak menim in morda se z mano ne boste strinjali, da bi morali v Evropski uniji v večji meri govoriti o koordinaciji davčnih politik. Recimo, ko gre za utajo eh, davkov, eh, za prenos dobička in tako naprej. In tako naprej. Hvala lepa. Sedaj za nepovezane Bernard Munu. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kot predstavnik Ministrstva za finance evrskega območja imam za vas eno samo vprašanje. Najprej, skrbi me nesposobnost vlad Evropske unije, uh, pri boju proti eh, gospodarski krizi in za zaposlovanje. 2012 so eh, naši politični voditelji v Franciji in tudi druge ob, eh, obljubili polno zaposlenost in pa Uh, uh, uh, polno zaposlenost in pa bogatstvo. Kaj se je zgodilo po 20 letih? Uh, ta obljuba je bila sprejeta v času mastrovskih uh, pogodbe. Uh, masterski sporazumov. E, sedaj smo priča vedno večjih problemov. E, konkurenca pada, e, politike so vedno slabše in plače so vedno nižje. Trgovinske bilance so slabe, razen nemške. Tudi davki so vedno večji. Skratka, Eh, vse to pomeni varčevanje za naše sodržavljane. Po drugi strani pa so eh, finančni števci v zelenih številkah. Dobički so vedno večji, dobički bank 2008, eh, javni skladi imajo vedno večje dobičke in vse to podpira tudi centralna banka. Vendar pa eh, imamo na eni strani problem brezposelnosti, na drugi strani pa vedno večje borzne indekse. Gospod predsednik, to je objektivna ogotovitev in alarmantna ogotovitev. Ali še vedno menite, da je ultraliberalni makroekonomski model trojke primeren? Ali je primeren za. Eh, vsa področja, monetarno, bančno in druge. In, gospod predsednik, ali ste res prepričani, da je to najboljši gospodarski model za naše sodržavljane? E, jaz se zauzemam za model ekonomskega patriotizma in eh, bojim Eh, eh, bojim se, da ne bo demokratičnega odločanja na tem področju, vendar pa bi si želel, da eh, se od, spreme demokratično odločitev. Rekli ste veliko stvari, s katerimi se ne strinjam, vendar pa bi potreboval več kot nekaj minut za odgovor. Osredotočil sem za to, na eno vprašanje privatizacija oziroma na vaše vprašanje, ali smo na pravi poti. Privatizacija ni ključni element eh, vseh programov, to je del rešitve za zniževanje državnega dolga. Eh, pričakovanja v zvezi s tem delom programa niso zelo visoka, kajti rezultati niso bili ravno impresivni. Vendar pa je privatizacija bila vključena v eh, programe reševanja, zato ker je predvsej držav imelo previsoko stopno zadolženosti in privatizacija bi lahko pri tem pomagala. Ampak, kot sem rekel, rezultati niso bili ravno krasni celoten pristop trojke. Ali je ta pristop pravilen? Zavedati se moramo, da je eh, pristop trojke pristop evrske skupine. Trojka ni oblikovala svoje lastne strategije. Trojka ni tista, ki odloča o programih. To so programi o katerih se eh, pogovorimo z zadevnimi državami in potem so ti programi sprejeti in potrjeni v evrskih skupini se strani ministrov vseh držav. Eh, Torej, trojka ni noben neovisen organ, ki bi čisto brez nadzora in nedemokratično sprejemal odločitve. Če kritizirate trojko, morate kritizirati evrsko skupino, kajti mi sprejemamo odločitve v tej zvezi. Naši programi so uh, se izkazali za dobre, kajti programi so pomagali državam, da so se izvlekle iz nevarnosti bankrota. Vendar pa seveda obstaja vprašanje, ali bi bili lahko to naredili drugače. Verjetno, ampak nikoli niso rešitve lahke, kadar je država na robo propada. In strukture so različne, eh, situacija je različna, izkazalo se je, da so eh, ti programi v nekaterih državah uspešni. Seveda nam še ni uspelo brezposelnost spraviti na željene ravni, eh, seveda nam ni uspelo zmanjšati neenakosti, ampak kar zadeva vratek zaupanja, investicij, rast, pa smo bili določeni meri eh, uspešni. Ampak, eh, če me vprašate, če sem zadovoljen, absolutno ne. Um, in ali zagovarjam te, eh, te eh, politike vrčevanja? Ja, ampak v pravem ravnotežju. Ta kriza je zelo povezana z težavami eh, eh, trgovinske bilance, z krediti. Pred eh, krizo je bilo treba rešiti tudi zasebne in eh, javne dolgove. Mislim, da moramo govoriti tudi o poštenosti in to poštenost moramo pokazati svojim voljivcem. Hvala lepa. To je bil prvi krok vprašanj. Eh, govorili so predstavniki političnih skupin, sedaj se bodo razprave odeležili eh, poslanci in poslanke. Nekoliko nam primankuje čase, zato bom spremenil strukturo eh, naše razprave. Predlagam, da imamo eh, skupine po tri, tri vprašanja, dve minuti na vprašanje, tako bomo lahko spoštovali predvideni čas, dodeljeni čas in eh, bomo lahko končali ob 10. uri in 30 minut, kajti gospod Dajsvidlom ima tudi druge obveznosti. Pablo Salpabilenas, Pervanš Perez in Donata Hübner. Danuta Hübner. Gospod predsedujoči, mi smo vajeni stroge discipline pri takih eh, predstavitvah in sicer eh, od zgoraj se to zagotovi in te, za to niste poskrbeli. Če govorijo pač eh, samo eni predstavniki politične skupine predolgo potem drugi ne pridejo več do besede. Več discipline je treba uh, zagotoviti od samega začetka. No, težava je naslednja. Ugotovil sem, da je bil seznam govornikov predolg. 17 imamo uh, govorcev na seznamu in se, da moramo stvari malo spremeniti. Se opravičujem za to ampak tu ne gre za težavo nekaj eh, sekund, ki bi ga govorci imeli preveč, ampak to je težava, ki je po vezana s predolgim seznamom. Pavlo Savabilgen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, najlepša hvala, gospod Dajsoblom, za vaše razlage. Strinjam se z vami. Eh, situacija eh, evropskega gospodarstva je, je zelo negotova. Eh, treba narediti vse, da ne bo prišlo do paralize. In strinjam se, potrebujemo pravo kombinacijo, pravo mešanico politik. Rekli ste, da bi prave proračunske politike omogočile državam določen manevrski prostor, da bi eh, Eh, dosegle želene rezultate. Strinjam se z vami tudi v zvezi s tem, kar ste rekli o pomenu gospodarskih reform. Ali, pot, eh, ali moramo biti bolj ambiciozni eh, na področju reform v nekaterih državah članicah? Umenili ste tudi ba, centralno banko. Strinjam se, Evropska centralna banka ni tista, ki mora reševati uh, Eh, gospodarske probleme v Evropi. Ampak jasno je, da eh, najavljeni ukrepi, ukrepi iz junija še niso rodili sadov. Vendar pa eh, moramo pričakovati določene določene posledice. Če bi vi bili predsednik Evropske centralne banke, ali bi naredili več? Potem Junkerjev načrt. Kaj pričakujete od eh, investicijskega načrta eh, Junkerja? In na katerih področjih eh, naj se izvajajo omenjena vlaganja? Potem zadnje vprašanje, evro. Evro je močan, močna valuta trenutno, ali to vpliva na. Eh, težave evropskega uh, gospodarstva. Prvoš, gospod predsednik, gospod predsednik evropske skupine, doslej ste že komentirali govor Marija Dragija, predsednika ECB. Nekaj zanimivega v tem govoru. Dolgo časa smo bili presenečeni, da se ECB ukvarja tudi z vprašanji plač. E, mislim, da pa v tem govoru lahko eh, najdemo pledvaje v zvezi z reševanjem brezposelnosti, eh, ki je zelo velika težava zlasti v evrskem močju. Kar zadeva brezposelnost, vsaka država članica ima svoj program, potem je pa tu še kolektivna odgovornost. V nacionalnih programih se upoštevajo pogoji, nacionalni podatki. Eh, pod, na podlagi teh podatkov so oblikovane eh, Eh, priporočila in to je bistvenega pomena, da se določi letni prak za vsako državo članico. Ampak pogoji se spreminjamo. Danes vidimo, da je inflacija zelo nizka, tega nismo pričakovali, po drugi strani imamo nespremenljivo raven brezposobnosti in, eh, in pa eh, rast, ki je pod predvidevanjem. Eh, torej, kdo mora to reševati? Ali mi, ali tisti, ki so odgovorni za reforme, ali je to tudi povezano z prožnostjo, ki jo moramo izvajati, da se bomo lahko s to situacijo ustrezno soočili? Hvala lepa, Pervanš. Danuta Hübner. Hvala lepa, gospod predsednik. Imam Eh, komentar in dve vprašanje. Najprej, če si pogledamo nevarnost deflacije, ki je prisodna v zadnjem letu, eh, se mi zdi, da tu ni eh, samo nacionalni fenomen, ampak da je tveganje deflacije prisotno v celem evrskem območju. In to pomeni, da se moramo ustrezno soočiti s tem tveganjem in s tem bi se morale soočati nacionalne vlade, ki pa niso vedno za to sposobne in zato bi morala ukrepati, eh, ukrepati evrska skupina. Eh, moje vprašanje sedaj. Pred nedavnim so nekateri strokovnjaki trdili, da je deflacijo na evrskem območju mogoče opredeliti kot izjemno. Se pravi, da bi bila lahko eh, kompatibilna tako s eh, fiskalnim paktom kot z paktom za rast in stabilnost. Kako pa vi razmišljate o tem? Meni je vaše razmišljanje, meni je vaše razmišljanje o razumevanju eh, prožnosti všeč. In kako vi mislite, da bi bilo treba reagirati na ravni držav članic? In potem Drugo vprašanje se nanaja na trenutne izzive v tem kontekstu. Sklajevanje nacionalnih odgovorov na specifična priporočila za države, to je vaš osebni izziv. Ali so se države ustrezno odzvale na ta priporočila v trenutnem kontekstu? Ali potrebujemo mogoče novi institucionalni okvir na ravni evrske skupine za makropolitike? ali smo sedaj e, priča tudi postavljanju novega institucionalnega okvira, s tem, ko bo predsednik e, sveta tudi e, predsednik, predsednik evrskega območja. Hvala lepa. Poskušal se bom odzvati na ta vprašanja. Hvala lepa za nje. Prvo vprašanje, ja. Mogoče je kritizirati pristop držav članic do uh, Eh, programa reform. Več bi bile lahko naredile. Programe, ki so bile vključene v programe, so naredile več, mogoče bi pa druge države morale narediti še več. Eh, vlade v Italiji in Franciji so bile zelo ambiciozne. Predsedniki teh vlad so bili ambiciozni na reformnem področju. Eh, imamo razlog za optimizem ampak nekatera strukturna vprašanja ostajajo odprta in jih morajo rešiti države članice. Rekli ste, da gospod Dragi ne eh, daje razloga za upanje, ne bi se strinjal eh, s tem. Eh, mislim, da nam hoče Dragi povedati, zberite se, naredite, kar lahko naredite v okviru fiskalnega prostora, poskušajte dvigniti prihodke tam je mogoče, uskladite svoje fiskalne pristope v Evropi. Eh, In s tem se strinjam. In ključno vprašanje pri tem pa je, ukrepi morajo biti sprejeti tako na monetarni, kakor na proračunski strani. Kar pa zadeva načrt za investicije gospoda Junkarja. E, mislim, da bo nova komisija kmalo ponodila konkretne predloge, ampak tudi tu moramo upoštevati evropska sredstva, kako te e, sklade, ta sredstva uporabljamo pričakujem, da bodo skladi vključeni tudi v ta, ta načrt, potem finančne institucije, kot so EIB in druge, bodo verjetno tudi, tudi vključene v eh, ta najavljeni načrt. Izkoristiti moramo instrumente in institucije, tako da bomo lahko imeli ambiciozni načrt investiranja. Potem eh, inflacija v evru, ta pada v zadnjem času, ampak to res vpliva long, eh, dolgoročno in kratkoročno. To vpliva na konkurenčno, to vpliva na izvoz. V tem trenutku pa ni več tako hudo. Torej, ni, gospa Perez je se spraševala, ali si mogoče ne zapiramo oči pred realnostjo. Mislim, da vemo, zakaj gre. Pred eh, letom Eh, in pol je vlado optimizem, mislili smo, da se je začela ponovno rast, sedaj ugotavljamo, da je v predvsej državah ponovno paziti padec gospodarske rasti in vsi se bojimo, da bomo nekako obtičali v tej v tem stanju stagnacije. Zato potrebujemo politične pobude, kot so eh, program investicij, kot je monetarna politika. Eh, junijski svežen sveta guvernerjev še ni bil v celoti izveden in eh, je to treba narediti. Ja, prožnost moramo uporabljati, vendar pa to ni blankomenica. Nekatere države menijo, da bojo samo se prožnostjo rešile vse težave, ampak to seveda ni mogoče. Gospa Hübner, govorili ste o nevarnosti deflacije za celo evrsko območje. Imate prav, deflacija je postala problem in odgovornost za celo. Eh, evrsko območje. Torej, jaz mislim, da ni toliko nevarnost deflacije kot zelo nizke inflacije za, v daljšem obdobju. In kot ste tudi vi rekli, celo evrsko območje je odgovorno za ukrepanje na tem področju, kako tudi posamezni bančniki. Potem še eno zelo zanimivo vprašanje, ki bo ostalo na naši mizi. Januar, bomo govorili o osnutku proračuna. Če bo inflacija nizka v vseh državah, ali je to posebna okoliščina, sedaj je še prezgodaj karkoli reči. Mislim, da bo to pomenilo tudi veliko odstopanje od prvih predvidevanj komisije, od prvega predloga, ampak Komisija je tista, ki bo o tem morala dati svoje mnenje in o tem bomo razpravljali tudi v evrski skupini. Hvala lepa, Hona Strnan. Buenos dias. Eh. Dob, dobar dan, dobrodošli, gospod predsednik evrske skupine in najlepša hvala za vašo predstavitev. Vaša ocena ni ravno pozitivna. Eh, ko govorite o izvajanju evropskega semestra. Kaj se bo pa po vaše zgodilo eh, sedaj? Trenutni semester vsebuje eh, veliko ambicioznosti za posamezne države članice. Države članice, ki imajo presežen deficit. Ampak Eh, v primeru mona, eh, monetarne unije bo to neposredno vplivalo na, na evrsko območje. Ne vem, če so bili ti vidiki dobro ocenjeni. Eh, ne, ne vem tudi, kašn, kako se naj odzovejo države kreditorke. Ali ta semester ni dovolj Eh, premišljen, kar, kar zadeva o dejanskih očinkih. Potem eh, proračunska politika, enotni trg. Če oboje upoštevamo, ne moremo govoriti o izboljšanju. Evropska komisija bi lahko uh, prenesla pristojnosti z držav članic na Unijo. Ta prenos eh, pristojnosti iz nacionalnih držav na Evropo je edin način. Ve, trenutno uh, moramo vedeti, da državljani več nimajo soverenosti. Mislim, da bi morali po drugi strani več soverenosti eh, dati tudi državljanov. Ali uh, bomo krizo rešili eh, samo z nacionalnimi reformami, monetarna politika. Ali bo po vaše eh, zadostovala za ponovni zagon rasti in za reševanje drugih problemov? Potrebujemo panevropsko proračunsko in monetarno politiko in večjo angažiranost tistih držav, ki imajo več manevrskega prostora. Še birokratsko vprašanje, ali mislite, da bi evrska eh, eh, skupina morala več narediti? Eh, Hvala lepa, gospod. Dajcel bom, naj vas pohvalim, kako ste zagovarjali svoje odločitve v zadnji uri. No, imam pa vprašanja, kako nadalje vidite razvoj denarne politike. Tu niste povedali še nič. Gospod Dragi pravi, da imamo pač določene instrumente, čeprav smo na negotovem eh, terenu. Potem pa je še povedal nekaj o koordinaciji evroskupine o strukturnih reformah v eh, državah članicah. Vendar v ZDA obstaja novo gibanje, da bo pač tudi denarna politika šla v drugo smer. O tem bi več slišal. Eh, potem Litva bo postala nova članica evroobmočja, potem pa imamo pa še države, eh, ki imajo posebna pravila, kako je Švedsko, ki že dolgo eh, izpolnjuje pravila, kako je z njenim članstvom v evroobmočju. Potem pa še vprašanje glede davčne koordinacije. Kot predsednik evroskupine in nizozemski minister za finance vas sprašujejo, ali ste prek eh, ko irsko-nizozemskega svežnja eh, pripravljeni razmišljati o izogibu davkov, kjer se pač licenčnine iz nizozemske ne upoštevajo na irskem in največji internetni koncerni po svetu imajo svoje um, sedeže v Dublinu in okolici in licenčnine pa pobirajo na nizozemskem in na ta način se izogibajo plačevanju davkov. Ali to želite sprejemati še naprej? Merci, Hvala, gospod predsednik. Hvala eh, lepa, gospod Dajselblom. Veliko smo govorili o eh, zasebnem investiranju, ki jih je vedno manj. In eh, kaj je potreba narediti za spodbujanje investicij? Želim govoriti o tehničnem problemu. Ali boste še naprej? prej eh, branili na, na, način vodenja ra, eh, javnih računov, kajti eh, meni se zdi, da trenutni način raton vodenja ne omogoča ustrezno oceniti javnih sredstev. Ali eh, se boste dotaknili tudi prihrankov, ki omogočajo te investicije? Se, 60 odstotkov eh, 60 odstotkov bi lahko uh, prispevale lokalne skupnosti v Belgiji, recimo, ampak prispevajo samo 5. Ampak uh, ali boste prepovedali lokalnim organom investirati, kajti te vrste investicije so pomembne za lokalne oblasti, ampak danes sploh več ne razrešujemo med zadolževanjem za investicije in zadolževanjem za pokrivanje deficita, ki ga je seveda treba pokrivati. In zato mislim, da uh, Eh, je trenutni način ocenjevanja neprimeren in ne pokaže, ali se eh, javni dolg ustrezno upravlja. Eh, moja občina recimo je izvedla zelo profitabilno investicije, ampak je nismo več mogli vzdrževati zato, ker smo dosegli manjimalno raven zadolženosti. Ali ne menite, da bi za spodbudo rasti morali upoštevati tudi takšna javna vlaganja kot aktivo, ne pa več kot obveznost? In eh, ali bi to potem eh, lahko uporabili tudi programom sofinanciranja? Vsi namreč skušamo razumeti, kaj je hotel reči gospod Dragi. Po moje je rekel, da je treba spoštovati stabilnost, pak stabilnosti, ampak eh, mislim, da potrebujemo javne investicije. Kako realizirati način javnih investicij, če ne bomo eh, prekvalificirali odhodkov za investicije? Hvala. Thanks very much. <clears throat> um, Hvala lepa. Gospod Fernandez Alvarez je govoril o svojih dvomih. Ni prepričan, da bodo nacionalne reforme same po sebi prinesle rast. E, ne, odgovor je seveda ne. E, e, same reforme niso dovolj, kako tudi samo monetarna politika ni govor. To je tudi eh, odgovor gospodu Langno. Monetarno politiko smo eh, sedaj zapeljali v več novih smeri. Eh, sedaj razširjamo možnosti na načine, ki niso nikoli bili preizkušeni v preteklosti. Instrumenti monetarne politike se torej že razvijajo v nove smeri, ampak tukaj se v celoti strinjam z Marjem Dragjem, kajti tudi jaz mislim, da monetarna politika ni sama po sebi dovolj, ta, to bi lahko povzročilo še dodatna tveganje. Torej, nacionalna odgovornost, nacionalne reforme, usklajevanje nacionalnih reform z, z drugimi nacionalnimi reformami, o tem govorimo potem v Evroskupini in to usklajevanje je po moje potrebno. Pametna fiskalna politika, ki bo omogočila povratek rasti, To pa pomeni tudi uporabo prožnosti znotraj meja, seveda, in o tem se moramo dogovoriti za novo komisijo. Nova komisija je tudi rekla, da bo skušala zagotoviti više investicije in više investicije so tudi bistvenega pomena za gospodarsko oživljanje. Potem, ali naj bi imeli stalnega predsednika evrske skupine? Eh, o tem bomo še govorili. Sem zelo odprt do teh vprašanj. Tu gre za upravljanje evrskega območja. Moramo tudi vedeti, kako ambiciozni želimo biti, v količni meri želimo prenesti pristojnosti na Brusel, na katerih področjih in v količni meri. In element te razprave na koncu pa je, eh, je lahko tudi naslednji, kaj bo to pomenilo za naše institucije. Mislim, da eh, tu ne gre samo za vprašanje stalnega predsednika in njegovih zaposlenih. Tu v bistvu moramo govoriti o tem, kakšna vloga bi bila takega stalnega predsednika, kakšne, eh, kakšna bodo razmerja med njegovimi pristojnostmi, nacionalnimi in evropskimi. Torej, eh, najprej je treba govoriti o vsebini, o odgovornosti, preden se odločimo za vzpostavitev nove institucije. Eh, vprašanje gospoda Langna sem že govoril o monetarnih politikah, mislim, da smo doslej že bili kar inovativni in eh, bodoči pristopi do evrskega območja, kot veste, je nekaj novih članov že pristopilo tudi v, območ, v obdobju tako imenovane evrske krize ali krize evra in izkazalo se je, da, država, da so države prepričane, da je pripadnost evrskemu območju tudi eh, pomembna za njihovo stabilnost. Tu zelo podpiram baljske države. Eh, baljske države so prepričane, da bo za njihovo eh, politično in gospodarsko stabilnost eh, članstvo v evrskem območju pomembno. In sam pričakujem, da bo evrsko območje v naslednjih letih zraslo oziroma se je razširilo, vendar je pa to samo moje mnenje. Vsekakor bi bil pa tega vesel. Eh, potem izogibanje pravnim tekstom, to je eh, ena mojih priljubljenih tem. Nizozemska vlada je sprejela precej ukrepov v zvezi s tem. Naprimer, zakaj toliko mednarodnih podjetij prihaja k nam. E, imamo ogromno mednarodnih pogodb. Te pogodbe sedaj spreminjamo zato, da. E, Ne, da eh, davčne utaje ne bi bile več možne po teh Eh, pogodbah. Eh, torej, te mednarodne pogodbe spreminjamo z namenom boja proti davčnim utajam in izogibanju plačevanja davka. In potem končno, gospod Bajec, govorili ste o eh, možnosti investiranja se strani lokalnih organov. Mislim, da ja, odgovor na to je ja. Eh, lokalne ravni so tudi financiranje, torej tu imamo določeno vprašanje. Potem je pa tu še nekaj. Eh, raven zadolženosti na lokalni in regionalni ravni upoštevamo tudi pri oceljevanju celotne zadolženosti pardon, neke države. In previsoka zadolženost teh organov bi bila tveganje za eh, stabilnost. Gospod Hajs, hvala lepa. Eh, predsednik. Tudi sam pozdravljam predsednika Dajselbloma v našem odboru. To je eh, zame nov odbor, ampak v zadnjih letih smo eh, dobro sodelovali. On je zelo učinkovit predsednik evrske skupine in želimo veliko uspeha v času njegovega mandata in tudi v prihodnje, upem. Na koncu svoje predstavitve ste omenili žrtve v mnogih državah, na portugalskem, moji državi, na Cipru, Grčiji, na irskem in portugalskem, eh, lahko eh, sedaj že ugotavljamo, da sta se ti dve državi vrnili na mednarodne denarne trge in pomembno je, da tam tudi ostanete. Nedavno smo slišali tudi predlog, da v zvezi z delom IMF-a troj, eh, trojke, da bi irske eh, in v drugih državah, torej to se je dogajalo v Latviji in na Mačarskem, torej predlaga se, da bi te države lahko ta del dolga eh, predčasno odplačale IMF-o, vendar pa je tu določen pogoj, kajti tu obstaja še dogovor na ravni evrskega območja in vem da se o tem vprašanju ni veliko govorilo ampak kakšno je vaše splošno stališče do tega vprašanja ali se vam ne zdi da bi bilo pametno da bi tiste države ki bi želele predčasno odplačati eh, dolg eh, in bi lahko tako izkoristile tudi nižje obrestne mere, da bi te države imele to pravico. In kako bo evropska skupina obravnavala to prošnjo, ko bo formalno eh, vložena. Hvala lepa, dobrodošli. dobrodošli. No, eh, volitve na, niz, na nizozemskem eh, so potekale pod vplivom fiskalnih pravil. In tu ne gre samo za pravilo, ki se nanaša na eh, primankljaj, ampak tudi na pravila, ki se nanašajo na brezposelnost. Eh, Eh, mi smo imeli eh, neverjetno fiskalno politiko in tudi eh, precejšno stopno prožnosti pri zaposlovanju. Torej, vi pravite, da je treba povezovati prožnost in kredibilnost strukturne reforme, javne investicije, for um, uh, applying uh, for uh, sorry for Za te je treba zagotoviti več časa, da se lahko bolj osredotočimo na fiskalni primankljaj. Eh, ali bi bili lahko bolj konkretni? Ali želite formalne postopke? Ali želite pobude sprejemati za to, da bi fleksibilnost vključili v pakt in da bi eh, fleksibilnost in kredibilnost lahko tudi istočasno povezali? Hvala lepa. In še zadnje vprašanje, eh, kolega Morzan. Hvala lepa, hvala predsednik. Predsednik, dobrodošli v našem odboru. Pozdravljam vas v imenu eh, novih. Eh, poslancev tokrat lahko prvič govorimo z vami. Rekli ste, da bi bil odgovor na trenutno gospodarsko vprašanje odgovor, ki mora biti širši, da eh, odgovor ECB ni dovolj. S tem se strinjam. Prav tako imate prav, ko pravite, da je samo ECB tista, ki odloča, če bo več naredila in kako bo to naredila oziroma kje bo to naredila. To je povezano z vplivom na realno gospodarstvo. Inter, eh, intervencije ECB. Ali mislite, da če bi ECB naredila več v zvezi z večjim obtokom denarjem, ali bi to eh, eh, pomenilo, da bi eh, banke več posojale realnemu gospodarstvu, da bi to spodbudilo tudi potrošnjo. Ali so po vaše strukturne reforme predpogoj za uspešnost posredovanja ECB in ali To pospešuje tudi strukturne reforme. Po drugi strani, če bi se ECB odločila eh, pospeševati ali potem vidite tvega, tveganja mehurčka pri vrednosti sredstev. Uh, Hayes, very good to see you again. Hvala lepa, gospod Hayes. Vesel sem, da vas vidim ponovno uh, v čisto novi vlogi in želim vam veliko sreče na tem pomembnem položaju. Postavili ste konkretno vprašanje o uh, posojilo mednarodnega denarnega sklada, zlasti eh, v primeru Irske. O Irski se je razmišljalo. Razmišljalo o možnosti, da bi Irska predčasno odplačala svoje eh, kredite IMF-u. To bi eh, tudi pomenilo dosti, dosti ugodnejše obrestne mere oziroma na ta način bi lahko izkoristili nizke obrestne mere. Tu so še druge institucije, ki so vključene, o tem se razmišlja in o tem bomo govorili na septembrskem sestanku. Naslednji teden bomo že prvič govorili o tem na podlagi prošnje Irske. E, formalno Irska te prošnje še ni poslala, zato e, se sedaj odzivam nekoliko previdneje. Formalno mora Irska zahtevati takšno možnost, v Ekofino in v evrski skupini je treba govoriti o tem, da to prošlo je potem treba potrditi, tako da bi lahko Irska začela predčasno odplačevati samo eh, tisti del eh, dolga, ki pripada mednarodnemu denarnemu skladu. Ponavljam, naslednji teden bomo govorili o tem vprašanju na sestanku evrske skupine. Gospod Tank, zelo dobro se poznava, bila sva kolega v nizozemskem parlamentu v preteklosti. Prosil je, naj bom konkretnejši, ko govorim o prožnosti eh, in pa o reformah na drugi strani. V postopkih Eh, pakta eh, razlikuje med korektivnim krakom in preventivnim krakom in moramo točno vedeti, kaj prožnost v enem in drugem kraku pomeni. V korektivnem kraku obstaja možnost izjemnih okoliščin in tako naprej. Takrat lahko države vzamejo več časa, da dosežejo svoje cilje. Sam bi eh, podaril, da če je dodeljen na podlagi teh Eh, teh pogojev, do, če je čas dodeljen, potem se ga ne sme izgubljati, ampak je treba v tem času izvesti število reform, ki morajo biti vključene tudi v eh, pro, program. Torej ne izgubljamo tega dodatnega časa. Potem je pa tu še preventivni krak. Tu so indikatorji strukturnega primaklaja bolj eh, zapleteni. Eh, O tem bomo še govorili, ko bomo ocenjevali šestorčka in dvojčka, torej ta six-pack in dupek. MTO je seveda srednje ročni cilj in srednje ročno Eh, pomeni tudi, da moramo upoštevati element časa. Nekatere reforme bodo seveda pod, eh, zahtevale nekaj časa, da se bodo čutili njihovi učinki tudi v proračunu. In zato moramo najti način, kako upoštevati ta uh, časovni element reform. In ko bomo izračunavali srednjeročne cilje za neko državo, moramo upoštevati, kakšne strukturne reforme so potrebne v tej državi in na tej podlagi moramo eh, potem oblikovati srednje eh, ročne cilje. Ampak jasno razlikujem pri tem med korektivnim krakom in pa preventivnim eh, krakom. In upajmo, da bo vedno več držav se odločalo za preventivno, preventivno dimenzijo pakta. To bi eh, želel povedati v tej točki. In končno, gospod Miresan, upam, da sem prav izgovoril vaš priimek, rekli ste, da ste veseli, da sem jaz rekel, da odgovor ne prihaja od ECB. Hotel sem reči, ECB ni eh, edina, ki lahko da prave odgovore, ampak ECB mora in dejansko igra pomembno vlogo. Zdaj, instrumenti, ki so bili sprejeti junija, se morajo šele začeti uporabljati in preko finančnih kanalov. E, učink, učinki še niso tu, učinkov še ni videti teh programov, ki so bili sprejeti. Čeprav gre za e, precejšnje zneske in obstaja seveda tveganja. Eh, če bomo. Eh, če, če, Če bo, eh, če bo vključeno več denarja v, v obtok, potem se lahko zgodi, da bo ponovno prišlo do, do balončka vrednosti sredstev. No, to tveganje obstaja. No, najlepša hvala, Žerom, najlepša hvala vsem skupaj. Mislim, da je bila ta razprava zelo zanimiva. Mislim, da smo sedaj tudi bolje razumeli, kako z prožnostjo naprej, kako voditi razpravo. Fleksibilni 22. in 23. septembra je naš naslednji sestanek. Vidimo se takrat. S tem zaključujem sestanek.